Gospa Schaldenmose. Hvala. Potem. Gertrud Jessica, ki je. Uh mhm. -huh. Dobro, hvala. Potem. Raphael Glucksmann. Chi è? Voilà. Paolo Borchia. Voilà. Poslanka Katarina Konečna. Voilà. ki sedi. Hvala. Poslanec Stefan Sežurni. Honorevole Irina Joveva. Irina Joveva, poslanka Irina Joveva, hvala. Ivan David eh, dobi skrinjico AB, eh, Charles de Mose, skrinjico CD. Stigrut E. G. Glucksmann H. K. Burkia. Burkia skrinja LM, konečna NR, sežurne ST, Juveva UZ. Hvala. Prosim te osebe, da pridejo sedaj tu v predsedstvo. Prosim jih, da pridejo sem in potem bomo nadaljevali z razdelitvijo volilnih lističev in kuvert eh, in potem eh, bom podal tudi še nekaj podrobnih informacij v zvezi z izvolitvijo. Sedaj navodila za uporabo. Eh, torej, Ehm, če ste za, ehm, morate ehm, to označiti z P, drugače z minus. Če želite se vzdržati, potem postite prazen volilni listič. Če eh, se ki zmotite, lahko tudi zahtevate novo list, nov listič in dvoransko osebje vam bo eh, to dalo in uničilo prejšnji listič. seveda, eh, če so listi, če treba eh, tudi dati v kuverto, ustrezno zložiti. In pri, eh, torej, prosim vas, da glasujete pri tisti skrinici, ki ustreza začetnici vašega priimka. Lahko se identificirate z badgem ali z Eh, osebno izkaznico. Allora, scusate a tutti. Se opravičujem, ali so pri vseh skrinicah števci glasov? Alors. E, gli scrutatori torej števci glasov bodo glasovali ob koncu s tem odpiramo volitve gospod borkia naj prosim se poda k skrinjici lm hvala.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 bomo šteli glasove. In potem bomo, boste s zvoncem povabljeni spet v dvorano in bomo nadaljevali plenarno zasedanje. Za enkrat pa je plenarno zasedanje prekinjeno.